Dragi kolegice in kolegi, v skladu z zakonom o uvedbi splošnih neposrednih volitev poslancev Evropskega parlamenta odpiram prvo sejo Evropskega parlamenta po volitvah. Drage kolegice in kolegi,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 liebe Kolleginnen und Kollegen. Drage kolegice in kolegi. Prisrčno vas pozdravljam pri prvi seji Evropskega parlamenta po volitvah. Naj vam vsem čestitam, tistim, ki ste bili ponovno izvoljeni, pa tudi tistim, ki ste bili prvič izvoljeni v Evropski parlament. Nekoliko manj kot polovica poslancev je bilo izvoljenih prvič v Evropski parlament. Še prav posebej razveseljujoče je, da je 35 odstotkov poslank, še nikoli nismo imeli toliko žensk v Evropskem parlamentu. 170 milijonov državljank in državljanov je sodelovalo pri volitvah vaše oziroma naše delo pa služi pomembnemu cilju, namreč združitvi našega kontinenta. Pri tem delu ne smemo nikoli pozabiti na to, da Evropska unija temelji na vrednotah, na človeškem dostojanstvu, svobodi, pravičnosti in načelu pravne države. To so temelji našega delovanja veže pa nas solidarnost. Drage kolegice in kolegi, prosim, da smo vedno spoštljivi drug do drugega. Če bo temu tako, potem bomo lahko pri našem delu uspešni. Sedaj pa pričnimo. Naj vas spomnim, da v skladu z poslovnikom pod predsedstvom odhajajočega predsednika ne morejo potekati nobene druge razprave kot izvolitev predsednika in pa potrditev mandata.